Um. Ladies and gentlemen, um, to start the meeting this afternoon. Gospod in gospodje, predlagam, da začnemo. Gospod Moraes je nažalost odsoten, zato bom predsedoval jaz. Yes prva točka je sprejetje dnevnega reda. Prišlo je do ene spremembe. Upoštevajte, prosim, da bomo 13. točko na poti k dokončnemu sistemu DDV in boju proti goljofijem pri DDV preložili na naslednjo sejo. Če nišče ne nasprotuje dnevnemu redu, potem bo dnevni red sprejet v trenutni obliki. Ali kdo nasprotuje? Ne, v redu, potem je dnevni red sprejet. Upoštevajte, prosim, da tolmačenje v hrvaščini in irščini nažalost ni na voljo. Naslednja točka je potrditev. priporočil koordinatorjev. Najprej bomo imenovali poročevalce. Gospod Boni je imenovan za poročevalca za mnenje o poročilu na lastno pobudo odbora Juri o civilnem pravu, o robotiki. Gospa Cecilija Wikström, skupina Alde, je bila imenovana za poročevalko o predlogu za oblikovanje meril in mehanizmov za določanje države članice, ki je odgovorna za preučitev loge za mednarodno zaščito, ki jo v eni državi člani vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva. Gospod Kirkhope je bil imenovan za poročevalca o dosiju Eurodac. Zanima me, ali sprejmete ta priporočila koordinatorjev. Prejdemo lahko na naslednjo točko. To je tretja točka. Vzpostavitev sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe uredbe številka 604 skozi 2013 za opredelitev državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, ki nezakonito prebivajo v EU, ter za zahteve za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vloži organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona. Poročevalec je gospod Kirkhope. Najprej bomo slišali predstavitev komisije. Komisija je 4. maja predstavila niz zakonodajnih predlogov v kontekstu obsežne reforme evropskega azilnega sistema, kako je opredeljeno v sporočilu komisije z dne 6. aprila 2016. Ta reforma naj bi oblikovala srednjeročni odziv na izzive na področju migracije. Reforma dublinskega sistema je del teh predlogov. Eurodag, ki podpira dublinski sistem, je prav tako predmet prilagajanja in namen tega je, da bi razširili in olajšali vračanja in da bi pomogli, pripomogli pri boju proti nezakonitim migracijam. Komisija je vložila predlog za revizijo uredbe Euroda. Gospod Nilsen je tukaj iz GD Home. Potem bodo dobili besedo poslanci in predsedstvo. Gospod Nilsen, izvolite. Uh, hvala lepa, hvala za to, da mi date priložnost, da spregovorim o tej temi. Naj vam povem, kakšni so glavni elementi v zvezi s trenutno uredbo. Kako ste dejali, gospod predsedujoči, nekaj sprememb je za to, da bi Eurodak prilagodili novemu dublinskemu sistemu, ki je predlagan istočasno. Drugič, predlagamo, da bi razširili področje uporabe Eurodaka zato da bi vključeval tudi nezakonite migracije, zato da bi hranili in iskali podatke o državljanih tretjih držav, ki niso vložili prošnje za mednarodno zaščito. Tako bi lahko hranili in iskali različne vrste podatkov v Eurodaku in jih tudi primerjali med seboj, naprimer v zvezi z državljani tretje države, ki nezakonito prebivajo v Evropski uniji, potem bi lahko ugotovili tudi, ali so kdaj prečkali meje. Prav tako predlagamo, da bi znižali starost za oduzem prstnih otisov, ta je zdaj 14 let, predlagamo, da bi to zmanjšali na 6 let, to upošteva raziskave v zvezi s tem, kar je izvedljivo glede hrambe prstnih otisov otrok. Po našem mnenju bo to pomagalo pri izvajanju Dublina, tudi v zvezi z mladoletniki, zato da poskrbimo, da bodo tudi oni v sistemu. Drugič, morda je še bolj pomembno to, da državam članicam zagotovimo orodje za to, da pomagajo slediti in iskati pogrešene otroke. To velja za družine, ki pridejo v Evropo, potem pa jim mladoletno osebo oduzamejo. Če bi jim vzeli prsne vtise, bi jih potem lahko združili z družino. Prav tako bo to pomagalo pri sledenju mladoletnikov brez spremstva, če naprimer pobegnejo iz um, centrov za pridržanje in tako naprej. Če bi imeli njihove prsne otise, bi potem lažje poiskali. Prav tako predlagamo, da bi v določenih okoliščinah lahko uporabili podatke iz Eurodaka za namene vračanja v sodelovanju s tretjimi državami. To odraža določbe, ki jih že imamo za vizumski informacijski sistem in tudi za sistem vstopa in izstopa, da torej dokažemo identiteto osebe, ki nezakonito prebiva v EU. Zato bi lahko uporabili tudi podatke, ki bi jih delili s tretjo državo. Prav tako predlagamo, da bi uvedli hrambo prepoznavanja obraza, prav tako bi morali uporabiti ustrezno programsko opremo za prepoznavanje obrazov. To bi bilo v tistih primerih, ko prstni vtisi niso dovolj kakovostni za to, da bi lahko zagotovili ujemanje. Takrat bi lahko uporabili podobo obraza, kar zadeva obdobja hrambe. V zvezi s posamezniki, ki prosijo za mednarodno zaščito, prosimo, da bi ohranili isto časovnico deset let za nove kategorije, torej nezakoniti imigranti. Tukaj pa naj bi bilo odobje hrambe podatkov pet let, to je tudi v skladu s pravili, ki jih imamo v drugih zbirkah podatkov. To je povzetek naših predlogov, seveda pa bom odgovoril na vprašanje poslancev. Hvala. Hvala, gospod Nilsen, naš poročevalci, gospod Kirkhope. Nažalost, ne more biti prisoten, ampak. Gospa Stevens bo spregovorila v njegovem imenu. Gospa Stevens, izvolite. Thank you, chair. Uh, dear colleagues. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sama sem tukaj na mesto gospoda Krhopa, ki je danes žal odsoten. EKR er podpira predlog komisije in skoraj vsi elementi predloga so ključnega pomena za to, da bi rešili pomakljivosti azilnega sistema EU. SHR e meni, da je vključitev biometričnih podatkov izboljšava, zato da bi dosegli večjo natančnost sistema. Seveda pa mora to biti v skladu z obstoječimi standardi na področju varstva podatkov. Če naj bi Evropska unija spet zagotovila zaupanje v azilni sistem in če pos želimo poskrbeti, da bodo ljudje, ki si ne zaslužijo biti v EU, hitro vrnjeni domov, potem potrebujemo sisteme, ki bodo sodobni, interoperabilni in ki bodo omogočali izmenjavo podatkov med državami članicami. EKR podpira potrebo potem, da bi podaljšali hrambo podatkov v tem sistemu. 18 mesecev je premalo, če želimo, da bo sistem učinkovit in interoperabilen in če želimo izboljšati delovanje azilnega sistema. Predlog komisije je ustrezen. Standardno obdobje hrambe je pet let in zdi se, da je to realistično časovno obdobje. Na koncu želim povedati še nekaj. Občutljivo vprašanje jemanja prstnih otisov mladostnikov in mladoletnikov. 14 let je trenutna meja, EKR je že zadnjič zagovarjala znižanje te meje, mislimo pa, da je to zdaj še bolj potrebno. Starost je zmanjšana na 6 let. Takrat so otroci dovolj stari, da je mogoče zagotoviti ujemanje med prstnimi odtisi. Ampak. To je pomembno zato, ker imamo na tisoče pogrešenih otrok. Govorili smo z strokovnjaki na področju pogrešenih mladoletnikov in dejali so nam, da bi lahko prstni vtisi bili ključni za njihovo zaščito in zato, da bi jih lahko identificirali, če so pogrešani. Seveda, biti moramo zelo previdni in zagotoviti moramo ustrezne zaščite. Vendar, če bomo na dolgi rok zaščitili otroke pred trgovci z ljudmi in pred izkoriščanjem, potem je to nekaj, kar moramo preučiti. Hvala. Much, Hvala lepa, gospa Stevens. Gospod Lenners, želite spregovoriti? Hvala, vi ste poročevalec v senci skupine ELS. Hvala komisiji za predstavitev. Strinjam se s tem, kar je povedala kolegica iz EKR. Mislim, da predlog vključuje pomembne korake naprej, kar zadeva sistem Eurodac, še posebej v zvezi z državljani tretjih držav, ki niso zaprosili za mednarodno zaščito, tudi kar zadeva nižanje starostne meje na šest let. Pred dvema tednoma smo imeli predstavitev o pogrešanih mladoletnikih brez otrok. Deset, morda dvajset tisoč otrok je pogrešanih in ključnega pomena je, da povečamo možnosti sledenja tem otrokom. Europol in nevladne organizacije oboje menijo, da bi bilo to treba storiti, zato je to dobra zamisel, kar zadeva obdobja hrambe podatkov. Komisija je naredila korake v pravo smer, govoriti pa moramo seveda še o dolžini tega obdobja, ampak pripričan sem, da bomo našli dogovor o tem. Prav tako sem zadovoljen s tem, da se bo vključilo prepoznavanje obrazov v ta sistem. To bo dodatek ob zbiranju in imanju prstnih otisov. Zanima pa me, kakšne minimalne pogoje boste postavili za programsko upremo, naprimer. Bo to dvodimenzionalno prepoznavanje obrazov, ki ga že poznamo in vemo, da to vedno ne deluje dobro. Mislim, da je stopnja uspešnosti 50-60 odstotkov. Zanima me, ali razmišljate o sodobnih tehnologijah, kot so tridimenzionalno prepoznavanje obrazo, zato da bi Eurodac bil pripravljen na prihodnost. Zanima me, torej, kaj boste storili s programsko opremo in kaj boste storili s strojno opremo. To so moji prvi komentarji. Hvala. Much, uh, Hvala lepa. Želi besedo še kdo? nizozemsko predsedstvo. Ne, v redu, potem pa gospod Nilsen. Odzovete se prosim na komentarje kolegic in kolegov. Hvala lepa, odgovora za to danes nimam, zato ker bomo še izvedli študijo v zvezi s tem, v zvezi s programsko opremo in tudi v zvezi z usmeritvijo. Nismo še na tej fazi, nismo še začeli z analizo Eulisa še nima odgovorov za nas, ampak to bomo prav gotovo upoštevali in to bomo posredovali tudi njim, tako da bodo vedeli, ko bomo začeli o tem delati. Hvala. Kolegice in kolegi, to je pomemben dosje in prednostn dosje za nas, zato prosim politične skupine, da imenujejo poročevalce v senci in da sekretariat Libeja obvestijo čim prej. Dobro, potem prejdemo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za Agencijo Evropske unije za azil. Komisija je 4. maja predstavila prvi niz predlogov za reformo skupnega evropskega azilnega sistema. Predlagala je tudi revizijo Dublinske uredbe Eurodaka, pa tudi revizijo uredbe o EASU. Gospod Henrik Nilsen je spet z nami, zato da nam predstavi predlog za reformo EASA. Kolikor razumem, naj bi EASO postal polnopravna evropska agencija, ki spodbuja izvajanje in izboljšuje delovanje CEASA ali skupnega evropskega azilnega sistema. Danes sem tukaj v dvojni funkciji, sem tudi poročevalec vse s tem, ampak gospod Nilsen, najprej dobite besedo vi, da predstavite ta predlog. Izvolite. Gospod predsedujoči, namen tega je, da bi EASO preoblikovali v polnopravno agencijo, kakor veste, deluje že od leta 2011, pravne podlage zaenkrat še nismo spremenili, zato se to zdaj dogaja prvič. EASO bo razvijajo tudi svoje znanje in strokovno znanje in eh, države članice se zanašajo na podporo EASA pri izvajanju nalog na področju azila. Lahko bi rekli tudi, da je podporni urad nekako prerasel svoj mandat. Zato moramo iti v tej smeri eh, ponopravne agencije. Države članice potrebujejo pomoč pri izvajanju pravnega reda ampak eh, EASA bo pomagal tudi pri podpori delovanja celotnega azilnega sistema, zato da bomo poskrbeli, da bo sistem deloval tako, kot je treba. Če izpostavim nekaj novih elementov, ki jih predlagamo, predlagamo, da bi EASO v prihodnosti pripravil tehnične dokumente v zvezi z zadevami o azilu, to bi lahko bili operativni standardi ali smernice, to bi lahko državam članicam pomagalo pri izvajanju evropske zakonodaje na tem področju, prav tako pa bi lahko dosegli bolj univerzalno izvajanje na ravni držav članic. Želimo si, da bi prišlo do večje konvergence, kar zadeva ocenjevanje vlog v državah članicah. Ja, so lahko tukaj pomaga, lahko prispevajo podatke o državi izvora, lahko pripravijo poročila, lahko oblikujejo evropske mreže na tem področju, prav tako lahko zagotovimo analizo podatkov o državi izvora. Agencija bi lahko pomagala tudi nam, pa tudi institucijam v zvezi z skupnimi seznami varnih držav izvora. Tudi to bo kmalo predmet predloga. Nova naloga, ki jo predlagamo za EASO, je tudi ta, da bi EASO preučeval združljivost ravnanja držav članic s pravnim redom EU. To bi lahko storili z inšpekcijami na terenu, zato da bi preučili pokoje v državah članicah, seveda pa bi lahko revidirali posamezne primere, zato da bi videli, kako države članice izvajajo zakonodajo v posameznih primerih in iskali bi pomankljivosti in pripravljali seveda priporočila za države članice obenem pa bi lahko opredelili tudi morbitna področja, kjer bi države članice lahko dosegle še napredek. In še zadnji element, EASO bi lahko pomagal tudi pri operativni in tehnični pomoči v državah članicah. Države članice na prvi bojni liniji se spopadajo z velikim številom prošen, EASO jim že pomaga res so na meji zmogljivosti, mi pa predlagamo, da bi te določbe okrepili, zato da bi povedali, kaj ESO lahko stori, kaj lahko ESO stori pri pomoči državam članicam, morajo imeti ustrezne načrte, zato prav tako pa želimo povečati obveze za države članice, da zagotovijo strokovnjake, ki jih ESO potrebuje za to, da te operacije izvaja in da zagotovi podporo, ki jo države članice zahtevajo. To so na kratko spremembe, ki jih predlagamo pri preoblikovanju EASA v ponopravno agencijo. Če želite, seveda, pa vam bom na voljo za odgovore na vprašanja. Hvala, hvala lepa, gospod Nilsen. Zdaj pa bom še jaz podal kratko izjavo kot poročevalec. Če prav razumem, naj bi EASA bil glavni koordinator skupnega evropskega azilnega sistema. Namen naj bi bil, da bi izvajali univerzalna pravila tega sistema. Vsi delamo na tem, da bi trenutni skupni evropski azilni sistem res postal evropski azilni sistem. Zato morajo pri EASO zbrati vse strokovnjake in se res povzdigniti na raven Evropske agencije, tako da bodo pomagali državam članicam na zunanih mejah. V zvezi s tem je treba zagotoviti ustrezno financiranje in tudi kader na kratek, srednji in dolgi rok, zato da bomo okrepili operativne zmogljivosti. Od oblikovanja skupnega evropskega programa naselitev, ki je prostovolen, že od očeka, torej parlament ustraja pri tem, da bi EASO pomagali za to, da bi spodbujali visoke stopnje odeležbe v programu preseljevanja, še posebej za tiste države, ki predtem še niso sprejemali ljudi. Vključevanje EASA je ključnega pomena za to, da bomo bolje izvajali zunanje razsežnosti skupnega evropskega azilnega sistema. Uredba EASU nalaga, da proaktivno analizira podatke o vseh nenadnih prihodih velikega števila državljanov tretjih držav, če to povzroča velik pritisk na azilne centre, zato so potrebni tudi hitri pretoki podatkov med državami članicami in komisijo. Nova agencija za azil bi morala prav tako podpirati izvajanje te uredbe, še posebej tako, da bi oblikovali ključ za porazdelitev prosilcev za azil v okviru ustreznega mehanizma. Ta referenčni ključ bi prilagajali vsako leto na osnovi podatkov Eurostata. Ampak, glede na to, da revidiramo trenutni Dublinski sistem, bi bila ena možnost ta, da bi imeli skupno zbiranje vlog na ravni EU. To bi lahko storili pod okriljem EASA. Vsakega prosilca za azil bi obravnavali v celoti vsi, ne pa posamezna država članica. In tako bi imeli vsi odgovornost za preučitev vlog oseb, ki prosijo za zaščito v Evropski uniji. Z delom smo šele začeli, ampak kot poročevalec bom tesno sodeloval z vsemi poročevalci v senci in upam, da bomo lahko pripravili dobro poročilo, ki bo obrnjeno v prihodnost. Gospod Koeljo je poročevalec o senci s strani ALS. Izvolite, hvala, govoril bom portugalsko. Krije komisar Pure Gracir, Klare, eh, eh, idite. Hvala lepa. Na začetku se želim zahvaliti za jasno predstavitev, ki smo jo slišali od komisije in čestitam gospodu Nidenmüllerju za njegove uvodne besede. Mislim, da je dobro predstavil to temo. Dva predhodna komentarja imam za vas. Prvič, mislim, da moramo priznati, da je nekaj nujno in morda tudi očitno. Namreč potrebujemo evropski azilni sistem. To je jasno prav vsem danes. Preveč držav članic še ne izvaja zakonodaje skupnosti in kriza, ki smo jih priča, jasno dokazuje, da je treba spremeniti obstoječo zakonodajo. nacionalna pravila morajo biti čim bolj harmonizirana. To je bistvo tega dosjeja. Oblikovati moramo evropski azilni sistem, skupni evropski azilni sistem. Ta azilni sistem mora biti pod ustreznim nadzorom, treba je zagotoviti ustrezno koordinacijo in zagotoviti je treba, da se bomo odzivali, če se pojavijo nujni primeri. To pomeni, da potrebujemo bolj močan institucionalni okvir. Glede na to je zelo pomembno, da EASO postane polnopravna agencija. To pomeni, da bomo imeli ukrepljen mandat, več orodij in tudi več sredstev. To bo agencija, ki bo zagotovila ustrezno delovanje evropskega azilnega prostora. Prav tako bi morali zagotoviti hitro in robustno pomoč tam, kjer obstaja veliko pritiska na celoten sistem. Optimističen sem, zaupam v sposobnosti gospoda Niedermüllerja, upam, da bomo s komisijo dosegli ustrezne spremembe, ki bodo vodile do strukturnih reform in, kakor sem dejal, se že veselim dela, ki je pred nami. Hvala. Hvala lepa, gospod Koeljo. Želi še kdo spregovoriti? Gospod Nilsen, še kdo? Ne. V redu. Prejdemo lahko na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za seznam tretjih držav, katerih državljani morajo biti pri prehodu zunanih meja v lasti vizuma in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve. Poročevalka oziroma poročevalec je gospod Krsija Konsigera, poročevalka v senci pa je Jana Jotova. Skupaj z zadnjimi predlogi v liberalizaciji vizumskega režima je komisija predstavila tudi spremembo mehanizma prekinitve, ki je del uredbe 539 skozi nič ena, ki vsebuje seznam držav, kateri državljani potrebujejo vizum, ko obiščajo šengensko območje. Mehanizem je bil v uredbo uveden leta 2013, takrat je bil pregledan tudi mehanizem vzajemnosti. Gospod Dias de Mera je poročevalec za ta dosje. On je tudi bil poročevalec za spremembo uredbe leta 2013. Žal ga danes ni, zato ga bo nadomestil gospod Koeljo. Gospod Koeljo. Ok. Ok, sorry, yes, <laughs> we, we have... Uh... Se opravičujem, pravi predsedujoči. Komisije še ni. Mm. Počakati moramo na komisijo, potem pa bomo nadaljevali. Ladies and gentlemen, colleagues, the Kolegice in kolegi, gospe in gospodje, komisija je prispela. Toplo pozdravljeni. Nadaljevali bomo s sejo. Smo pri peti točki. Gre za seznam tretjih držav. In, kakor sem povedal, je poročevalec gospod Dias Demera. On je bil tudi poročevalec za spremembo uredbe leta 2020. 13. Žal ne more biti prisoten danes, ampak nadomešča ga gospod Koelijo in gospod Koelijo, kar takoj vas prosim, da začnete. Beseda je vaša, potem pa dobi besedo komisija, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči, kolegice in kolegi. Kako ste dejali, govorim v imenu gospoda Tija Sedemere, on je poročevalec v zvezi s tem dosejem danes žal ne more biti prisoten, zato ker ima obveznosti v Španiji, opravičuje se zato, da ni prisoten. Za Evropski parlament in za poročevalca bo ta dosje prednosten. Delo bo čim hitreje, zato ker se zaveda, kako pomemben je mehanizem suspendiranja za vizumsko politiko gospod Diaz de Mera bo to poročilo obdelal v skladu z naslednjim urnikom. Danes imamo predstavitev v Libeju, poročevalci v Senci se bomo sestali 31. maja. Tam se bo predstavil delovni program. 15. junija bo predstavljen osnutek poročila. 30. junija bo predstavitev v Libiju in v Libiju bomo verjetno glasovali 12. julija. Gre za koledar, ki ga predlaga poročevalec gospod Diaz de Mera. Hvala lepa. Much, Mr. Coelho. I just know I would like to give the floor. Hvala lepa, gospod Coelho. Sedaj pa najprej komisija, potem pa boste še ostali dobili besedo gospa Kajko Kasil, da grav, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, predsedoči. Dobar dan, kratka predstavitev poročila, ki smo ga sprejeli 4. maja, kar se tiče prenove spremembe mehanizma zadržanja, kot je bilo spremenjeno z uredbo 1289 skozi 2013. Torej, ozadje tega predloga je, v kontekstu trenutnih migracijskih tokov v EU in tudi sklenitvijo nekaterih dialogov o sprostitvi vizonske politike, tudi Kosovo, Turčija in Ukrajina. Tukaj gre za torej spremembo mehanizma zadržanja in za potrebno prožnost, da se hitro odzovemo, ko je potrebno v nujnih razmerah, da torej nimamo več viz za določeno državo. Nekaj kratkih pripomp trenutnega mehanizma, potem lahko najdete več informacij v obrazložitvi. Najprej so okoliščine, ki lahko vodijo do notifikacije strani države članice, omejene. Naprimer, to ne vključuje pomankanje sodelovanja tretje države, kar se tiče ponovnega vračanja državljanov tretje države. Kot veste, trenutni mehanizem upošteva tudi pomankanje sodelovanja lastnih državljanov, ne pa tretjih državljanov. To je torej manjkalo. Potem še ena kratka pripomba. To je, da lahko mehanizem uveljavi zgolj država članica. Nekatere države članice pravijo, da bi tudi komisija morala biti sposobna sprožiti ta postopek. In še en element, referenčno obdobje in roki za izvajanje trenutnega mehanizma so bili predolgi. To so bili očitki in to ne bi dovoljevalo hitrega odziva v nojnih razmerah. Glede na te razprave, to je neformalni predlog, bo komisija sedaj morala predstaviti predlog za spremembo uredbe 539. To, kar smo sprejeli, kot sem dajala, 4. maja, prav tako pa tudi za spremembo uredbe glede Kosova in Turčije. Torej, glavni cilj predloga je, okrepiti mehanizem zadržanja, da bodo države članice lahko bolje notificirane o tem in potem tudi, da bo komisija lahko sprožila postopek, kar se tiče skrajšanja referenčnega obdobja, pa veste, da če to primerjamo s prejšnjimi leti, pred odpravo viz je šest mesecev. Komisija pa predlaga, da to znižamo na dva meseca. V trenutni uredbi je po notifikaciji strani države članice komisija imela tri mesece časa za izvedbeni akt. Zato, da bi pospešili ta postopek, je komisija predlagala, da bi to obdobje znižali, zmanjšali streh na en mesec. Torej, bomo skrajšali celoten postopek z devetih na tri mesece. Potem pa še dodatni argument za ta predlog, kar se tiče števila zavrnitve. Določene tretje države ne gre samo za pomankanje sodelovanja za naše državljane, gre tudi za pomankanje sodelovanja, kar se tiče tretjih državljanov, ki so bil tranzit v določeni državi. In potem končno je predlagano tudi, da bi komisija lahko sprožila postopek, ko dobi konkretne zanesljive informacije glede okoliščin, ki so navedene v uredbi. Ali ko določena država ne sodeluje pri ponovnem sprejemu, čeprav posebno, ko imamo sporozum o ponovnem sprejemu med EU in to tretjo državo. Potem je še nekaj drugih vidikov omejenih sprememb, naprimer omejitev trenutno reda na 7 let ali možnost, da lahko primerjamo to s prejšnjimi razmerami, to, temu smo se odrekli. In to so glavne spremembe predloga komisije. Komisija upa, da bosta parlament in svet in vse tega leteli hitro, da bo to prednostno in da bomo to sprejeli kar se da hitro. Trenutne razmere in predlogi glede liberalizacije vizumov, bojo tudi predstavljeni. Mnenje komisije pa je, da moramo seveda razpravljati tudi o drugih temah. To ne sme povzročiti zamud pri ostalih, tudi kar se tiče Kosova in Ukrajine. O tem razpravljamo tudi danes. Hvala lepa. Da. Hvala lepa. Tako, kdo želi spregovoriti? Gospa Stevens, prosim. Dank u wel, voorzitter en collega's. Hvala lepa, predsedujoči, gospe in gospodje. Moja delegacija NVA meni, da moramo imeti odločnejše mehanizme za sporozume o liberalizaciji viz. Turški dogovor se zdi nima večine v tem trenutku. Komisija mora prevzeti postopke in mi moramo podpreti ta postopek. Stopnja samodejnosti. Roke mora komisija spoštovati, biti morajo bolj dejavni. To je nekaj, kar mislim, da bi bilo možno, če si ogledamo nestrinjanje tretjih držav s porazumi in z izvajanji sporazumov. Torej imamo nekatere primerjalne kriterije, ki jih je potrebno spoštovati, zato da bomo zagotovili ustrezno podarovanje vizumov. Prezor dogana ustreznega sporozuma ne bo. Pokazati moramo več poguma in uporabiti vizumov naše, nove, naše lastne zahteve in interese v polni meri. Ne smemo vse pustiti samo v rokah gospoda Erdogana, kar se NVA tiče, bi morali zadržati vse dosege, kar se tiče liberalizacije, dokler ne razrešimo postopke, tudi tega, o katerem govorimo danes. Kar se tiče Ukrajine, Kosova in ostalih držav, pa moramo seveda spoštovati pogoje.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 In to bi veljalo samo za tiste, ki imajo biometrične potne liste. Predlog prihaja po dolgem postopku dialoga o liberalizaciji viz med EU in Kosovom, ki se je začel januarja 2012. Ta vizumski dialog je bil izvajan ne glede na stališče držav članic, kar se tiče priznavanja Kosova. Od začetka dialoga je komisija predstavljala redna poročila odboru Libe, kar se tiče izpolnjevanja zahtev za liberalizacijo vizumov v strani Kosova. V četrtem in zadnjem poročilu, ki je, bil, ki je bilo sprejeto 4. maja, komisija meni, da je Kosovo izpolnilo zahteve in ko bo Evropski, ko sta Evropski parlament in svet sprejela ta sporazum, bo Kosovo tudi ratificiralo meni sporazum s Črnogoro in izboljšalo svoje prizadevanje v boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Glede na to oceno je komisija predstavila trenutni predlog po običajnem zakonodajnem postopku. Gospa Fajon je poročevalka, žal danes ne more biti z nami, nadomestila pa jo bo gospa Lauristin. Tako da dobi besedo kar gospa Lauristin, potem pa še predstavnik Evropske komisije. Prosim. Hvala lepa, predsedojoči. Kolegice in kolegi, gospa Fajon me je prosila, da preberem njeno izjavo, torej to berem v njenem imenu. Tanja pravi, spoštovane kolegice in kolegi, najprej bi se rada zahvalila komisiji za predstavitev predloga, ki ga pozdravljam. Vesela sem, da lahko nadaljujemo uspešno potovanje, ki se je začelo s petimi drugimi državami članicami leta 2005-2010. Kosovo je bila siva lisa na zemljih do liberalizacije vizumov. Bili so izolirani ta nova, nova nastala država. Ta predlog je sedaj potreben in nujen za to, da zagotovimo, da Kosovo ne bo izgubilo upanja za bodoče članstvo v EU. Perspektiva za članstvo v EU je jamstvo za stabilnost in gonilo reform v državi, pa tudi za regijo. Prav tako je izjemno pomembno za ljudi, kajti vizumska liberalizacija pomeni enega najbolj otipljivih dosežkov, kar se tiče evropske prihodnosti. Nekateri so že dvignili roke od tega in sedaj moramo spet povrniti upanje. Brezvizumsko potovanje za prebivalce Kosova bo pomenilo več stikov z drugimi ljudmi, boljše izmenjave bodo pomembne, prav tako pa kriminalci ne bodo imeli več dela. Potrebujemo pozitivno zgodbo na Kosovo in pripričan sem, da bo to ena izmed njih. Svoboda gibanja je eno glavnih načel evropske integracije. Upamo, da bodo tudi na Kosovo to kmalo doživeli. Veselim se sodelovanja s kolegi iz parlamenta, komisijo in svetom na to temo, prav tako pa tudi s prijatelji iz Kosova. Zaenkrat imam zelo dobre odnose z vsemi in pripričan sem, da bomo tako tudi nadaljevali. Želim hitro razrešiti še obstoječe, obstoječe nerešene vprašanja in tudi upam, da bo svet storil isto. Za konec pa še ena pripomba, morda nekaj, kar je vredno premisleka za komisijo. Poglejmo se skupaj širše pogoji oziroma zahteve, ki vsaka država mora izpolniti, zato da bi dobili brezvizumsko potovanje. Nekateri pogoji so tehnični, drugi pa so politični. Nekateri niso dosledni s prejšnjimi praksami. Uredba 509 skozi 2014, revizija te uredbe se sedaj dogaja, vendar pa prave revizije v praksi še ni bilo. Kako komisija določa kriterije za tretje države, na kateri podlagi, kako je lahko sporazum o razmejitvi s Črnogoro zahteva za Kosovo, ni pa to bilo za Črnogoro ali za katerokoli drugo državo Zahodnega Balkana, kljub njihovim dialogom o brezvizovskem potovanju. Zato bom storila vse, kar je na moji moči, da bi razrešila odprto vprašanje in pripričana sem, da bomo našli rešitve, ki bodo vzajemno sprejemljive za vse strani v tem postopku. S Kosova sem se vrnila pred tednom dni, z prvega zgodovinskega sestanka in upam, da bom kmalo lahko se vrnila s pozitivnimi novicami. To bo okrepilo odnose med EU in Kosovom, ki so že tako dobri, po podpisu SAA sporazuma. Upam, da lahko torej uresničimo vse to vsi si želimo boljšega jutri in le skupaj lahko premagamo izzive današnjega dne. To počnemo za nas in tudi za prebivalce Kosova. Torej, to je sporočilo Tanje. Hvala lepa, sedaj pa komisija, prosim. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, gospod Lauristin, da je predala sporočilo poročevalke. Čisto na kratko. Dialog o liberalizaciji vizumov s Kosovom je bil začet leta 2012, to smo slišali. Imeli smo potem načrt zahtev, ki jih je potrebno izpolniti za liberalizacijo vizumov. In se lahko odgovorim na vprašanje na koncu izjave. Za vsako od eh, tretjih držav individualno določamo kriterije in upoštevamo torej razmere, v katerih ta država je. Kosovo ima te pogoje, druge so imele druge. Torej, to je resnično odvisno od vsake države posebej. Pogledamo si, ali so kakšna področja organizirani kriminal, migracije, azil, ki so pomembne. Oblikovanje kriminalnih kriterijev pa je potem opredeljen za vsako specifično državo posebej. Torej, tukaj gre vse skupaj, celoten postopek Tako da je to ne glede na priznanje države, potem je tudi misija na Kosovo odigrala pomembno vlogo pri svetovanju Kosovo in pri izvajanju reform za izpolnitev zahtev z tega, iz tega načrta. Komisija je predložila tri poročila v zadnjih treh letih, februarja 2013, julija 2014 in decembra 2015. Četrto poročilo pa je, kot je predsedujoče dejal, bilo predstavljeno 4. maja skupaj s predlogom za revizijo uredbe 539. Kosovo je storilo pomembne korake k izpolnitvi dveh še obstoječih zahtev. Najprej ratifikacija enega sporozuma s Črnogoro in druga zahteva je večja, so večja prizadevanja za boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Glede na to je komisija potem potrdila, da je Kosovo izpolnilo zahteve iz načrta o liberalizaciji vizumov, seveda, ko bosta parlament in svet sprejela ta zakonodajni akt, bo Kosovo moralo ratificirati meni sporozum s Črnogoro in okrepiti prizadevanja v boju proti kriminalu in korupciji. Torej, na tej podlagi in na podlagi kriterijev iz uredbe 539 je komisija se odločila predstaviti ta zakonodajni predlog za to, da bi premestili Kosovo iz eh, prve priloge v drugo prilogo. In še zadnja pripomba, kot je predsedujoči omenil, tukaj gre samo za imetnike biometričnih potnih listov, ki morajo izpolnjevati določene standarde o varnosti dokumentov. Kar se tiče vzajemnosti, pa je Kosovo že pred nekaj časa oprostilo državljane EU da jim torej ni potrebno imeti vizumo za potovanje na Kosovo. Gospod Škripek v imenu gospe Makovej, v imenu skupine EKR, prosim. Hvala lepa. Gospe Makovej, žal, ni tukaj, se upravičuje za to spremembo v zadnjem trenutku in prosila me je, da preberem to izjavo. Prosim, vedite, to ni moje mnenje, ne govorim o imenu Slovaške samo prebral bom sporočilo gospe Makovej. Liberalizacija moj vizumov bi naj bila dobrena zgolj, ko država izpolni vse kriterije in seznam zahtev v načrtu. V primeru Kosova je komisija potrdila, da je Kosovo izpolnilo zahteve, kar se tiče liberalizacije vizumov, glede na poročanje, ki je se odvija od začetka dialoga o liberalizaciji vizumov s Kosovo. Zato podpiram ta predlog. Vendar pa imamo še dve zahtevi, ki ju Kosovo mora izpolniti preden bodo lahko brezvizumsko potovali v EU. Namreč ratifikacija meje oziroma sporozuma s Črnogoro in prizadevanja, večja prizadevanja za boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Komisija bi prav tako morala nadrevati nadzor nad nadaljnim izvajanjem Kosova vseh zahtev, ki so v štirih svežnih vizumskega načrta, pa tudi ponovnega vračanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Gabriel, prosim. Благодаря, господин председател.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 predneli naše stališče. Kar se tiče vizumov, moramo govoriti o državljanih. Potrebujemo politični dialog in jasno sporočilo za državljane Kosova. Najpomembnejše pri analizi je ravno to. Naj se zahvalim komisiji, istočasno pa jo želim pozvati, da dobimo aktualne informacije, kajti samo, če bomo dobro sodelovali, bomo lahko tudi uspešno dosegli liberalizacijo vizumov. Predvsej jasno je bilo navedeno, da moramo v tem primeru zadostiti vsem kriterijem iz načrta. Štiri vprašanja imam za komisijo. Najprej. Rada bi vedela, ali je Kosovo sprejelo sekundarno zakonodajo, kar se tiče spremembe imena. To je precej pomembno, tako da ne bo prihajalo do zlorab biometričnih potnih listov z imeni, ki niso ustrezna. To je bil eden od kriterijev. Drugič, drugo tematsko področje je bilo imenovano celovito upravljanje meja sprašujem se, ali je komisija analizirala razloge, zakaj. Nismo podelili veliko azilnih, veliko azila za prvaca Kosova, čeprav je bilo zahtev kar precej. In potem še temeljne pravice. Vemo, da je varuh človekovih pravic pomemben za zagotavljanje temeljnih pravic. Eno od priporočil komisije Kosovo je bilo, da naj vzpostavijo institucijo varuha človekovih pravic. Kaj se je zgodilo na tem področju? To so torej ta vprašanja, ki temeljijo na poročilo Evropske komisije. Vprašanja, ki so za nas pomembna. Potem pa še nekaj. Radi bi sodelovali z Evropsko komisijo, radi bi dobili več informacij, tako da bi lahko potem končno odločitev sprejeli na podlagi dobre metodologije. Hvala lepa, gospa Gabriel. Še nizozemsko predsedstvo, prosim. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa za povabilo na ta sestanek. Ta tema je zelo pomembna tudi za svet, kar se tiče spremembe mehanizma zadržanja. Mi v svetu smo 23. maja sprejeli naše stališče. Veseli smo predloga komisije, dodali pa bi nekaj elementov. Tu gre za nadzorni mehanizem, kjer bi komisija naj predstavila letno poročilo in to poslala tako svetu kot tudi parlamentu, da si bomo bolj podrobno gledali nadzor nad kriteriji, ki jih morajo države, ki so v akcijskem načrtu za liberalizacijo vizumov navedeni, koliko jih te države izpolnjujejo. in da imamo potem dva pogoja za mehanizem zadržanja, za spremembo, to je javni red in mir. In potem bomo tudi imeli izvedbeni akt za začasno zadržanje tega akta za šest mesecev. Države članice so zadovoljne z doseženim dogovorom in upamo, da da bomo z Evropskim parlamentom hitro dosegli dogovor, da bomo hitro se začeli pogajati. Seveda zanima nas mnenje Evropskega parlamenta o spremembi mehanizma zadržanja, kar se tiče liberalizacije vizumov za Kosovo. O tem smo govorili v delovni skupini in 14. junija bomo imeli še eno razpravo med državami članicami na to temo. Hvala. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa še enkrat komisija. Lahko morda odgovorite na nekatera od vprašanj, ki so bila zastavljena. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej, kar se tiče nadzora. Komisija bo nadaljevala z nadzorom, zelo podrobno bomo nadzorovali postopek ratifikacije mejnega sporozuma s Črnogoro in tudi napredek glede boja proti organiziranemu kriminalu in korupciji. To bomo počeli v kontekstu post vizumskega postopka za liberalizacijo za to državo. In smo v stikih s Kosovom, glede tega, potem pa še nekaj vprašanj gospodin Gabriel, kar se tiče zakonodaje, sekundarne zakonodaje sprememba imen. Da, to je bilo sprejeto, potrditev imamo. Glede števila prosilcev za azil, res je, nasplošno je število migrantov, prosilcev za azil se zmanjšalo od eh, maja 2015 z Kosova. Prošnje za azil so na najnižji ravni od začetka vizumskega dialoga s Kosovom leta 2012. To je torej pozitivno. Kar se tiče varoha človekovih pravic in jamstva za temeljne svoboščine, Preverili smo, da je varuh proračunsko neodvisen in Kosovo se je februarja letos zavezalo, da bo namenilo 400 tisoč evrov. To je ustrezalo zahtevi varuha in pripričani smo, da bo tako lahko upravljal nove naloge, ki so v tem svežnju. Torej, to so odgovori na vprašanja. Um, Hvala lepa. Še kakšno vprašanje ali odziv? Predstavitev osnutka poročila na to temo bo v odboru Libe na sestanku 15. in 16. junija. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu to je seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zonanih meja imeti vizume in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve. Ukrajina. Dialog z Ukrajino je bil začet oktober 2008 in od novembra 2010 imamo akcijski načrt o liberalizaciji vizumov. Evropska komisija je redno predstavljala poročilo napredku v Baru Libe. Pred začetkom dialoga sta EU in Ukrajina sklenili sporedno sporazum o sprostitvi vizumov in sporazum o ponovnem sprejemu, ki je bil predpogoj za dialog o vizah in pogoj za nadaljevanje. V šestem in končnem poročilu napredku, ki je bil sprejet lani decembra 2015, je komisija menila, da je Ukrajina naredila potreben napredek in je predstavila trenutni predlog, o katerem bomo govorili po običajnem zakonodajnem postopku. Poročevalka je gospa Gabriel, najprej pa dajem besedo vam, torej gospa Gabriel, potem pa bo dobila besedo še komisija. Hvala lepa. Prosim, gospa Gabriel, beseda je vaša. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Najprej bi se eh, zahvalila Evropski komisiji že vnaprej. Eh, predvsem na njih se bom danes eh, obračala. Eh, vemo, da je bil spostavljen akcijski načrt v zvezi z liberalizacijo vizumskega režima in na začetku bi rada povedala, da je Ukrajina dosegla realen napredek. Eh, treba je spoštovati eh, vnaprej vzpostavljanje eh, objektivne kriterije, treba je zagotoviti, da bodo državljani Ukrajine imeli vladavino prava, da bodo uživali svoje pravice in da bodo potem lahko brez vizumov potovali v Evropsko unijo. Evropska unija ima z Ukrajino dobre odnose. Izkoristila bom priložnost, eh, da spregovorim s komisijo in ji postavila nekaj vprašanj za začetek razprave. To mi bo potem pomagalo tudi eh, nadalje pripravljati poročilo. No, najprej izvzem eh, vizumske obveznosti za tiste, ki imajo biometrične potne liste ali nam komisija že lahko Eh, da, kakšno številko, koliko teh potnih listov je bilo izdanih, potem kar se tiče varnosti dokumentov. Eh, šesti krok posvetovanj smo imeli, eh, imamo tudi civilni državljanski register in še en register v Ukrajini, ali imamo že tam zdaj enoten register. Poleg tega me zanima, če je po juniju 2015 prišlo do napredka pri boju proti ponarejanju. No, potem, kar se tiče upravljanja meja in pa migracij, tukaj bi komisijo prosila za dodatne informacije, kakšen napredek je bil dosežen po novembru lansko leto. E, imamo podatke Interpola. Potem še eh, dodatno vprašanje. Eh, sporazum o strateškem sodelovanju med Evropolom in Ukrajino. Ali je ta sporazum že začel veljati? Imam pa tudi še dve drugi vprašanji. Eh, zavrnitve vizumov so zelo malo številne, samo dva odstotka znašajo. Kaj pa se zgodi in koliko je takih, ki presežejo bivanje, ki jim je dodeljeno z vizumom. Mm, kako se zagotavlja javni red in varnost? No, potem pa še trgovina z ljudmi. Ali lahko komisija eh, opredeli določena tveganja na tem področju? To je zelo občutljivo vprašanje. In eh, tukaj obstaja tudi velika eh, mobilizacija Eh, tako na lokalni kot državni ravni. Ali lahko že dobimo bolj natančne podatke glede mehanizmov spremljanja na tem področju, eh, tako na strani Ukrajine kot Evropske unije, no pa še boj proti korupciji. Eh, tukaj lahko samo opazimo, kako zelo si ukrajinske oblasti prizadevajo v zvezi z ukrepi, ki so bili vsi sprejeti pravočasno kakšne zaveze so sprejele oblasti ali so se jih potem tudi držale. In eh, mislim, da je korupcija in organiziran kriminal še vedno veliki ziv za Ukrajino. Eh, vemo, da spremembe na tem področju zahtevajo veliko časa. Potem pa še eno splošno vprašanje za zaključek glede metode. Eh, komisija v svojem umestnem eh, dokumentu podaja določene predloge in priporočila, s katerimi bi lahko eh, olajšali migracijske pritiske in pa tudi varnostne pritiske. Če ta priporočila ne bodo sprejeta, bi lahko to privedlo tudi do težav. Zanima me, kako komisija gleda na to. Toliko za enkrat. Gre za splošno temo, Eh, in to bi potem radi obravnavali tudi še bolj podrobno, ampak za začetek nekaj splošnih vprašanj. Hvala komisiji za vsa pojasnila. Zaenkrat imam toliko vprašanj. Sicer pa eh, mislim, da je Ukrajina spoštovala kriterije za sprostitev vizumskega režima in mi kot Evropski parlament moramo zagotoviti, da bodo ti kriteriji spoštovani tudi vnaprej. Eh, Kriter kriteriji, ki smo jih pregledali, bodo tudi vodili naše delo, eh, nas kot so zakonodajalcev. Zahvaljujem se vsem kolegom, eh, soporočevalcem, poročevalcem Senci in pa odboru Libe. Hvala. Much, Gabriel, floor... Hvala, gospa Gabriel. Ja, preden nadaljujemo z razpravo, bi eh, pozdravil predstavnike Ukrajine, ukrajinskega predstavništva tukaj, ki so se udeležili današnjega sestanka. Oh, uh, no, najprej bom besedo dal komisiji, potem pa uh, še drugim članom in članicam. Gospa Galjevo Kasilda, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, hvala tudi poročevalki za vsa njena vprašanja. No, najprej bi podala ozadje tega predloga in pa vizumskega dialoga, ki se je začel leta 2008. Komisija je izdala zadnje poročilo napredku decembra lani in ugotovila ustrezen napredek. Ukrajina je izvedla vse ustrezne reforme in zagotovila uh, dosežke pri spoštovanju kriterijev. In na tej osnovi je komisija ocenila, da je Ukrajina spoštovala te kriterije v vseh eh, štirih eh, svežnih, štirih blokih eh, sporazuma o vizumski liberalizaciji. Komisija je potem obljubila, da bo podala na začetku tega leta zakonodajni predlog za to, da Ukrajina preide iz priloge ena v prilogo dve pri uredbi 539. Eh, Aprila je bilo to sprejeto. Treba je povdariti napredek, ki ga je dosegla Ukrajina od eh, tega šestega poročila o napredku eh, naprej, torej od decembra lani. Ehm, sprejeli so še dodatne ukrepe v začetku tega leta in začeli izvajati tudi vse zahtevane reforme in pa akcijski načrt na področju izumske liberalizacije imamo tudi eh, memorandum o razlagi in memorandum o razumevanju in tam lahko poiščete tudi dodatne podatke. Komisija še naprej spremlja izvajanje eh, sporazuma o lajšanju vizumskega režima. To je tudi eh, bil predpogoj in to delamo v skupnih odborih In komisija ocenjuje, da se vse skupaj dobro izvaja, torej reforme eh, ukrajinska stran izvaja na ustrezen način. Kar se tiče potnih listov, mm, no, eh, vizumska liberalizacija bo omejena na tiste, ki imajo biometrične potne liste v skladu z evropskimi standardi. Glede Ukrajine imamo tudi nekaj podatkov. Ukrajina izdaja biometrične potne liste od 12. januarja 2015 eh, naprej. S tem so spoštovani standardi IK in eh, eh, drugih ustreznih organov. Do 10. aprila, od takrat imamo zadnje podatke, torej do takrat je Ukrajina izdala približno 1,4 milijone biometričnih potnih listov. Eh, še vedno je v obtoku približno en milijon eh, nebiometričnih potnih listov. In eh, ta celoten krok bo zaključen takrat, ko bo potekal zadnji nebiometrični potni list in ko bo nadomeščen oziroma ko bodo vsi nebiometrični potni listi nadomeščeni z biometričnimi potnimi dokumenti. Tisti ukrajinski državljani, ki še nimajo biometričnega potnega lista, bodo to potrebovali za to, da bodo izzeti iz vizumskega režima. Toliko za enkrat, kar se tiče potnih listov. Nekaj drugih vprašanj je še bilo. Vzpostava avtomatične eh, povezave z eh, demografskim eh, registrom. Pričakovali smo, da bo ta sistem. Eh, operativen od 1. januarja naprej. To moramo še preveriti. Nekaj podrobnih vprašanj je še postavila poročevalka, ampak eh, podali bomo pisne odgovore na ta vprašanja. Hvala. Uh. Hvala. Radio Free Europe je eh, tudi tukaj z nami. Nekaj posnetkov bodo naredili tukaj v dvorani. Eh, naslednji pa besedo dobi gospod Bon, izvolite. Hvala. Želim eh, podpreti vsa prizadevanja za eh, vizumsko liberalizacijo za Ukrajino. Marija je trdo delala na tem, za Ukrajince je to zelo pomembno. Sam sodelujem v odboru za parlamentarno združenje, parlamentarno skupščino. Evropski parlament in Vrhovna rada sodelujeta glede upravnih reform. Tudi o tem smo razpravljali. Razpravljamo pa tudi o uporabi novih tehnoloških orodij, torej digitalnih orodij, za to, da bi ukrajinska uprava postala boljša, bolj učinkovita. To pa je pomembno tudi za pametne meje, za nadzor na mejah. E, torej, uporaba takšnih novih potnih listov je eh, zelo pomembna za našo varnost, pa tudi z političnega vidika. Ne želim predolgo govoriti. No, ko se z ljudmi pogovarjamo v Ukrajini, sprašujejo, kakšne bodo takojšnje koristi. Eh, vedo, da obstajajo številne zahteve v zvezi z reformami in pa z prihodnim delom na področju eh, pridruževanja, tudi prihodnega članstva, upam. Izpolniti pa je treba vse pogoje za vizumsko liberalizacijo. Eh, mislim, da bo to za Ukrajince zelo pomembno. Pomembno bo za njihovo družbeno ozračje. In to bo podprlo tudi prihodnje in bolj daljnosnežne reforme. Poročevalka bo še imela nekaj vprašanj, gotovo, za vse tiste, ki so upleteni eh, v evropsko-ukrajinske odnose. Vsi smo odprti za sodelovanje in podpiramo vizumsko liberalizacijo za Ukrajino. Hvala. Hvala, gospod Boni. Želi še kdo spregovoriti? Morda svet? Ne. Gospa Gabriel, za zaključek se želite odzvati na besede Evropske komisije. Ne samo zahvalila bi se Evropski komisiji za predlog, torej, da bomo imeli sodelovanje in izmenjavo informacij, to nam bo omogočilo, da bomo bolje napredovali pri teh dosjejih. Rada bi še enkrat poudarila, da prizadevanja ukrajinske strani so eh, res utipljiva, eh, vidna in pomembno je upoštevati kriterije, ki morajo biti izpolnjeni, ne smemo pa tudi pozabiti, kot sem večkrat povedala, eh, torej ne smemo pozabiti na državljane, kajti oni so tisti, ki na najbolj konkreten način uh, imajo koristi od vizumske liberalizacije. Hvala. Thank you very much. Uh, Hvala. Predvsej neobičajno je to. Pogosto tukaj v odboru uh, Libe ne odpiramo razprav za vse člane, ampak eh, mislim, da zdaj lahko besedo dobijo tudi predstavniki ukrajinskega predstavništva tukaj v Evropski uniji. Uh, Izvolite besedo za kratko izjavo. Hvala za to priložnost, zelo kratka bom. Najprej bi se eh, zahvalila poročevalki, hvala, da je tako hitro prišlo do tega srečanja. Gre za tehnično razpravo, rada bi podala samo nekaj eh, informacij glede naših potnih listov. Evropska komisija je že nekaj povedala, eh, kar se tiče osebnih izkaznic. Eh, od tega leta naprej so to biometrične kartice. Vsak, ki dobi novo kartico, je, dobi biometrično. Eh, sodelujemo z Interpolom, eh, torej, ko smo izpolnili ta kriterij, se delo na tem področju nadaljuje. In upamo, da bomo 14. junija podpisali Eh, sporazum z Eurojustom o sodelovanju. To je zelo pomembno stališča boja proti organiziranemu kriminalu. Mislim, da je to pomembno izpostaviti. Eh, naš namestnik ministra je pred nekaj dnevi skupaj s predstavniki eh, bil tukaj v Bruslju. Srečal se je s predstavniki Koreperja, imel je tudi priložnost predstaviti določene podatke vaši poročevalki predstavil je dosežke Ukrajine in eh, želim vam zagotoviti, da bo Ukrajina vedno ostala vaša partnerica v tem procesu. Odgovorili bomo tudi na vsa vprašanja, ki jih boste verjetno imeli. Mislim, da je zelo pomembno eh, govoriti o tem. In zdaj bi se rada zahvalila tudi Evropskemu parlamentu, ki je vedno bil najpomembnejša institucija, ki se je zauzemala za vizumsko liberalizacijo. Zdaj smo skoraj prišli do točke, ko bo to postalo eh, realnost. In mislim, da je to za Ukrajino zelo, zelo pomembno. Gre za reforme. Eh, dobili smo eh, potrditev strani komisije, da smo reforme izvedli in ljudje imajo občutek, da eh, zdaj z izpolnjevanjem reform dobijo tudi neke praktične koristi. Najlepša hvala za sodelovanje. Hvala. Osnutek poročila bomo predstavili na enem od naslednjih srečanj odbora Libe. Takrat bomo imeli še nadaljno razpravo. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko oziroma na več točk, kar štiri točke in sicer uh, gre za uh, sprejetje sporozuma med EU in Salomonskimi otoki, Mikronezijo, Tuvalujem in pa Maršalovimi otoki. Uh, glede vizumske obveznosti za, oziroma izuzema iz vizumske obveznosti za kratkoročno obivanje. Uredba 539 eh, skozi 2001 navaja države, ki morajo imeti vizum, eh, ko, eh, gredo, ko prečkajo zunanje meje. No, tukaj imamo pa tudi opombo, da um, izvzem vizumske obveznosti začne veljati z datumom, ko se sklene sporazum o izjemu vizumske obveznosti z Evropsko unijo. Tukaj bo šlo eh, za brezvizumsko potovanje za državljane Evropske unije in pa za državljane teh štirih držav, ko obiščejo. Uh, državo eden drugega in sicer za obdobje 90 dni v vsakem obdobju 180 eh, eh, dni. In eh, Evropska komisija je tukaj parlament prosila za soglasje. Gospa Gabriel je naša poročevalka, zdaj bomo imeli priložnost slišati tudi komisijo glede tega izjema od vizumske obveznosti. Prva pa besedo dobi poročevalka gospa Gabriel. Eh, hvala. Še eh, štiri zadnje države se znama 19, s katerimi smo začeli eh, skoraj dve leti, bože od tega, in res si lahko čestitamo za to. No, prva reakcija, ki jo lahko imamo v zvezi s temi štirimi državami, je, da so to majhne države ampak eh, pomembne so. Eh, prihajajo iz skupnosti AKP, eh, s katero imamo privilegirane odnose na podlagi kotonujskega sporazuma. Med Evropsko unijo in temi državami obstaja realno sodelovanje. Te države veliko prispevajo k sodelovanju. In eh, danes mislim, da je to zelo pozitiven znak, pozitiven signal, ki ga pošiljamo tem državam. To je moje stališče. Eh, upam, da bo komisija eh, podala informacije o tem. Danes smo na koncu procesa, ki se je začel pred skoraj dvema letoma in želela bi, da komisija poda preprosto nekaj splošnih informacij, ko gre za situacijo v vsaki od teh držav koliko vizumov je že bilo izdanih in tako naprej. Bi pa rada izpostavila še eno vprašanje, ki je pritegnilo mojo pozornost in sicer v predlogu komisije eh, obstaja odstavek, ki govori o trajanju bivanja. In tam je omenjeno, da se upošteva tudi situacija v državah, ki ne, še, ne upoštevajo še Schengna. Še Eh, Medtemi so Romunija, Bolgarija, Cipr in Hrvaška. Te še ne tvorijo, še niso del Schengna. In eh, države, te štiri države imajo zdaj možnost, eh, da njihovi državljani bivajo 90 dni, v katerem koli obdobju 180 dni, tudi v teh uh, štirih državah, ki še niso v Schengnu. Torej, ali bo tukaj, zanima me pravzaprav, ali bo tukaj prišlo do drugačne obravnave, um, ker določene države še niso v šengenskem sistemu. Komisiji bi se rada zahvalila za sodelovanje. Hvala tudi vsem kolegom, ki so sodelovali z mano pri tem dosjeju. Eh, vsi smo se trudili za to, da bi ta dosje čim prej zaključili in s tem zagotovili nek pozitiven razvoj dogodkov za državljane vseh teh držav. Hvala. Hvala, gospa Gabriel. Gospa Galego Kasilda, boste vi spregovorili tudi o tej temi? Yes, thank you, Mr. Chairman, and thank you. Hvala. Um, hvala poročevalki. Okay. To je eh, zadnji niz eh, vizumske liberalizacije. Mm. Torej, gre za zadnje države, se znamo 19 držav, ki jim ni več treba imeti eh, vizumov za obisk Evropske unije. Z vsako državo je bil sprejet dvostranski eh, sporazum o izvzemu od vizumske obveznosti. Eh, svet je dal komisiji eh, mandat za izpogajanje tega sporazuma. Konec leta 2014 so se začela pogajanja z vsemi temi štirimi državami. In v primeru eh, Salomonovih otokov in Tuvaluja so pogajanja potekala na ambasadah tukaj v Bruslu. Eh, pri Mikroneziji in Maršalovih otokih, ki nimajo diplomatskega predstavništva tukaj, pa so eh, pogajanja potekala prek njihove delegacije in pa prek misij v eh, drugih krajih, v New Yorku in Pacifiku. Sporazumi so bili sprejeti konec leta 2015 in v začetku leta 2016. Kar se tiče vsebine sporazumov, Eh, gre za standardna besedila, tako kot vsa prejšnja, ki so že bila poslana parlamentu v preteklosti in eh, s katerimi se je parlament strinjal. Tukaj gre za uh, maksimalno bivanje 90 dni, v katerem koli obdobju 180 dni, ko gre za uh, potovanja. tudi jezik eh, v teh sporazumih je standardne narave, eh, jezik torej iz mednarodnih sporazumov. Eh, Naprimer, govori se tudi o javnem zdravju, javni varnosti, nezakonitem priseljevanju in o ponovni uvedbi vizumskega režima na eni od obeh strani. Sporazumi so recipročni, veljajo tudi za evropske državljane, ko ti potujejo v te štiri države. In kot je poročevalka rekla, te štiri države eh, predstavljajo tudi del partnerstva eh, skupino AKP. Evropska unija ima s to skupino zelo tesne odnose in uh, ta eh, vzajemni izvzem iz vizumske obveznosti bo prispeval k boljšim odnosom med eh, vsemi temi državami in EU. Nimamo nekih eh, tvegan za priseljevanje ali karkoli podobnega. V zadnjih petih letih ni bilo nobenih prošen za azil, tudi ne, nezakonitega priseljevanja ali pa prepovedi vstopa za uh, kogarkoli iz teh držav. Po podpisu bo ta sporazum začel uh, veljati. E, želela pa bi dodati še eno informacijo, e, še v zvezi z Naurujem. E, to je edina država iz seznama e, iz leta 2014, ki ni pokazala interesa, da bi se pogajala o vizumski liberalizaciji. E, z EU. Večkrat smo se tej državi mi celo, oziroma smo se ji pri, približali, jih vprašali za mnenje, ampak napredka na tem področju zaenkrat še ni bilo. Hvala. Ima še kdo kakšno pripombo ali vprašanje? Gospa Kenge, izvolite. Grazie. Volevo prima di tutto ringraziare la. Hvala. Na začetku bi se zahvalila Mariji Gabriel za dobro upravljeno delo. Trudila se je za vse te države. Vemo, kako pomembno je danes imeti dobro sodelovanje eh, s temi državami, tako da ljudje lahko neovirano potujejo. To je tudi del kotonujskega sporazuma eh, z državami AKP. Z njimi zelo tesno sodelujemo. Mislim, da bo zdaj izmenjal še več in to bo pomagalo tudi pri oceni, ki jo izvajamo, ko gre za situacijo eh, po sporazumu iz Kotonuja. Hvala, gospa Kjenge. Če ni več drugih pripomb in komentarjev, bomo šli kar na naslednjo točko. In sicer gre za pogodbe za. Eh, dobavo digitalnih vsebin. Poročevalka je gospa Lauristin. Gre za zakonodajni predlog komisije, ko gre za pogodbe za dobavo digitalnih vsebin. Kot sem rekel, je poročevalka gospa Lauristin. Gospe Lauristin trenutno ni v dvorani, tako da bomo počakali 10 minut. Zdaj prekinjam sestanek za 10 minut, potem pa bomo nadaljevali eh, skupaj z gospod Lauristin in drugimi poročevalci v senci. 10 minutni odmor torej. Gospe in gospodje, bomo nadaljevali. Gospa Lauristin je spet z nami. Tako da bomo nadaljevali z 12. točko. Gre za zakonodajni predlog komisije mm, v zvezi s pogodbami za dobavo digitalnih vsebin. In eh, kot sem že rekel, je poročevalka v imenu odbora Libe, gospa Lauristin, Najprej bo ona dobila besedo za uvodne besede, torej podala bo uvod, potem pa bomo sledili po običajnem postopku. Gospa Lauristin, izvolite. Hvala. Komisija je dala v razmislek eh, ta projekt, eh, predlog direktive, ko gre za eh, pogodbe o digitalni vsebini. To je zelo zapleten nov dokument, ki bo urejal dostop in pa uporabo digitalnih vsebin. Torej, urejal bo to, kako potrošniki to uporabljajo. Ehm, ta zadeva predstavlja del eh, svežna za digitalni enotni trg. Ehm, odbora Inko in Juri tudi sodelujeta. Naš odbor eh, je bil naprošen, da poda mnenje eh, in sicer upoštevajoč, eh, da problemi z digitalno vsebino in pa z dostopom do te vsebine so povezani tudi z varstvom podatkov. Imeli smo prve neformalne pogovore in srečanja na to temo. Včeraj je potekala okrogla miza poročevalcev iz vseh treh odborov. Dobili smo tudi predlog eh, za časovnico, kako bo delo v odborih potekalo to še ni dokončno, kajti vodilna dva odbora se nista strinjala glede hitrosti dela na tem področju. In jasno je bilo, da eh, tudi še ni rešeno vprašanje, ali potrebujemo eno ali dve poročili. Imamo eno direktivo o digitalni vsebini ko gre za otipljive eh, storitve in blago, eh, po drugi strani pa eh, imamo še eno drugo direktivo, naprimer pri pametnih telefonih stvari niso več tako jasne, ni jasno, katero poročilo bo pokrivalo pametne telefone, to se je včeraj izkazalo. Ali direktiva o digitalnih vsebinah ali pa tisti te otipljive naprave oziroma blago. Jasno je tudi, da bi časovnico lahko dokončno postavili šele takrat, ko bo dosežen končni dogovor o eh, samem področju uporabe in pa namenu tega poročila. Pojavilo se je torej vprašanje, ali imeti eno ali dve poročili. Za nas eh, je to zelo pomembno, torej to vprašanje. gre za vprašanje, kako lahko pridobivamo in koristimo digitalno vsebino. Ne moremo kupovati digitalne vsebine v skladu s tem projektom, z denarjem, torej tako, da plačamo ceno v denarju. Eh, ne da bi eh, pri tem eh, dali na voljo tudi svoje osebne podatke. In lahko razumete, da v našem odboru to sproža resna vprašanja. Kako bomo pri tem gledali na osebne podatke? E, saj so ti tukaj obravnavani kot e, neko sredstvo za plačilo. Kaj bo to pomenilo za varstvo osebnih podatkov? Imamo tudi vprašanja povezana e, s problemom, da digitalna vsebina ni nekaj, kar preprosto koristite in porabite, ampak z porabo ustvarjate nove digitalne vsebine. Obstajajo pa tudi določbe, da z zaključkom pogodbe potrošnik lahko vzame nazaj vso vsebino. Ampak s tem se ustvarijo tudi številni podatki v samem procesu je ustvarjenih veliko podatkov in na začetku, ko potrošnik uporablja to vsebino, bo tudi ponudnik imel eh, prek eh, piškotkov dostop do podatkov. In v um, razlagi se omenja samo stara direktiva, ne pa novi svežen o varstvu podatkov. In po mojem mnenju se moramo zelo resno lotiti tega dela. E, treba bo zagotoviti, da bo poročilo, ki ga bo parlament pripravil, upoštevalo tudi nov svežen o varstvu podatkov. Tam obstajajo zelo pomembne določbe. V uredbi imamo pomembne določbe. Treba je začeti z definicijami. In naše poročilo bo igralo pomembno vlogo pri tem, da se vzpostavijo jasna pravila na digitalnem enotnem trgu. E, treba je zagotoviti, da bodo spoštovane pravice do varstva osebnih podatkov. In e, sporočevalci v senci si bomo pogledali to predlagano besedilo in bomo izpostavili, vse občutljive točke. Takoj bomo začeli z delom. E, pripravljeni moramo biti, še preden bosta vodilna odbora pripravila e, svoja mnenja oziroma poročila. In predlagam, da resno začnemo že naslednji teden. Tako da bomo naslednji teden že imeli prvo srečanje poročevalcev v senci. Tam bomo razpravljali o vsebini našega mnenja. Potem pa bomo skušali osnutek poročila pripraviti do 6. junija. Potem bomo nadaljevali v sodelovanju s poročevalci v Senci in vsemi drugimi pri pripravi predlogov sprememb. Tekom junija naj bi se to dogajalo. Takrat bo prišlo že do prve verzije besedila glasovanje v odboru Libe pa ne bi smelo biti kasneje kot konec septembra. Časovnica bo taka, da bo eh, naš prispevek vključen tudi v poročilo obeh glavnih odborov. Vse skupine prosim, da se pripravijo na te razprave, poročevalce v senci eh, prosim za dobro sodelovanje in prepričana sem, da bomo lahko podali svoj prispevek na ta način, da eh, bomo zagotovili, da bo tudi mnenje našega odbora upoštevano. Hvala. Najlepša hvala, gospa Laurestin. Besedo dobijo tudi poročevalci v senci. Najprej gospod Boni iz vrste LS. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala. Najprej želim povedati, da mi je v veliko veselje delati z Marijo in sodelovati z njo, zato ker uh, mislim, da bomo pripravili dobro mnenje. Začenjamo z delom na tem dosjeju in vidim nekaj vprašanj, ki bi jih morali rešiti. Najprej, kar zadeva področje uporabe te direktive in uporabe digitalnih vsebin v besedilu bi morali opredeliti, kaj to sploh je digitalna vsebina. Marijo je povedala, da obstaja veliko težav, kar zadeva digitalne vsebine in otipljive naprave. Z vidika libe je najpomembnejše zagotoviti, kakšne so povezave z varstvom podatkov in kakšna je potem povezava z splošno uredbo o varstvu podatkov. Jasno je, da moramo poskrbeti, da bo besedilo direktive v skladu ali ne nasprotno z besedilom GDPR-ja. Pojavlja se nekaj vprašanj, kar zadeva prenosljivost. To je že urejeno v GDPR. In še eno pomembno vprašanje je vprašanje podatkov, da bi s podatki plačevali za storitve in blago. To je primer monet automatizacija podatkov. Previdni moramo biti, ampak po strani ne smemo pretiravati z regulativo. Morda bo težko ločiti podatke, ki jih potrošnik poda sam, od tistih, ki jih je treba zagotoviti, zato da bi sklenili in izvedli pogodbo ali da bi zagotovili delovanje storitve, vključno z dobavo vsebine. Po drugi strani moramo poskrbeti, da bodo potrošnik subjekt, ki je predmet podatkov in drugi vključeni ustrezno obveščeni in zaščiteni. Kar zadeva prekinitev pogodbe, ena zadeva zadeva dostop do podatkov in tudi O tem smo že govorili namreč, kako daleč lahko gremo s tem. Videti moramo, da so nekateri podatki, naprimer, povezani z statističnimi podatki izdelkov ali storitev, naprimer, koliko ljudi je obiskalo spletno stran, ali naj bi potrošnik dobil podatke, koliko krat in kako dolgo je bil na določeni spletni strani, je to nujno potrebno. Imam svoje pomisleke, po drugi strani pa so podatki, ki jih potrošnik oblikuje v igri, podatki, ki bi bili dostopni do uporabnika, naprimer avatari v igrah, ali naj imajo uporabniki dostop do tega, to je, to je intelektualna lasnina, po drugi strani pa je potrošnik zagotovil in izdelal tega avatarja. To so veliki problemi, mislim, da bomo dobro sodelovali z Marijo in drugimi poročevalci v Senci, zato da bomo lahko rešili ta vprašanja in tudi druga s tem povezana vprašanja. Mislim, da moramo biti inovativni, zato ker je to področje inovativno. Much, uh, uh... Hvala, gospod Boni. Gospod Mlinar, v imenu Alde. Hvala v imenu Petersona, našega poročevalca v senci. Želim podati nekaj komentarjev, gredo v isto smer, kot smo pravkar slišali od poročevalke. E-trgovina hitro raste, še vedno pa obstaja veliko neizkoriščenega potencijala za čezmejno prodajo na, v Evropi. Podjetja ne prodajo, kupci ne kupujejo čez mejo, prav zaradi razdrobljenih pravil. Naša skupina potrebuje ta predlog, ki je namenjen temu, da bi harmonizirali pravila po Evropi. To bo pospešilo prodajo in ljudje bodo vedeli, da imajo enake pravice, ne glede na to, iz katere države kupujejo. Z vidika Libe je ključno zagotoviti visoko stopnjo varstva podatkov za potrošnike, prav tako pa moramo zagotoviti, da bo vse v skladu z direktivo o varstvu podatkov, vključno z prenosljivostjo podatkov. V tem kontekstu bi bilo dobro, če bi še naprej govorili o pravilih za prekinitev pogodb in da bi govorili o vidiku pridobivanja osebnih podatkov od dobavitelja. Ločevati pa moramo od med osebnimi podatki in anonimiziranimi podatki. Potrošniki plačajo z denarjem ali pa, kako smo slišali, lahko plačajo tudi z osebnimi podatki. Direktiva bo veljala za vsako pogodbo, kjer potrošnik plača z denarjem ali vloži osebne podatke ali druge podatke. Predlagam, da bi v Ljubeju govorili tudi o tem, ali bi bilo mogoče bolj jasno opredeliti, kaj to pomeni druge vrste podatkov. Gospod Petersen želi povdariti, da se res veseli sodelovanja z vami. Hvala lepa, gospod Mlinar. Želi še kdo podati kakšno izjavo? Ne. V redu, potem pa prosim predstavnike komisije, da spregovori je gospod Staudenmajer. Izvolite. Hvala lepa. Hvala za besedo. Poročevalko je povedala, da je to del strategije za digitalni skupni trg. To je celovita strategija. Poskušali smo opredeliti ovire, ki trenutno obstajajo na trgu za podjetja in za potrošnike. Ena od teh ovir so različna pravila, ki vežejo potrošnike v okviru pogodb pri prodaji storitev in blaga, še posebej kar zadeva digitalne vsebine. Številne države članice so začele za zakonodajo specifično v tem primeru in poslovne organizacije so se obrnile na nas, rekli so, dobro bi bilo, da bi se izognili temu, da bi imeli obvezujoča nacionalna pravila, ki so razdrobljena in potem ne bomo mogli zagotavljati storitev in prodaj blaga po skupnem trgu. Veliko smo že slišali, želimo si poslovno okolje, prijazno okolje, kjer bodo podjetja delovala na osnovi enega nabora pravil na celotnem trgu, zato bodo bolj konkurenčni v Evropi, pa tudi v primerjavi z tretjimi državami potrošniki pa bodo imeli več zaupanja, zato ker bodo vedeli, da kupujejo po enakih pravilih povsod. To je politični razlog za to. Zdaj pa nekaj točk, ki so bile omenjene. Poslanci so predstavili svoje komentarje. Prvič, več vas je omenilo široko področje uporabe, Gre za dve lasnosti, gre za to, da želimo biti tehnološko neutralni in pripravljeni na prihodnost. Zato je področje uporabe široko. Prva razsežnost je, kar je omenil Boni, definicija digitalne vsebine. Definicija je zelo široka. To pomeni, da vključujemo vse vrste digitalnih vsebin, neodvisno od kanala tržanja. Zamisel za tem je naslednja. Imeli bi en nabor pravil, ne bi pa preko zasnove izdelka ali izbire distribucijskega kanala zagotavljali možnosti za izkrivljanje konkurence, da bi nekateri imeli prednosti pred drugimi, odvisno od tega, kje na trgu ste. Zato smo želeli pokriti vse vrste digitalnih vsebin. Drugi razlog, zakaj smo to storili, je tehnološki razvoj. Sami to dobro veste. Tehnološki razvoj je zelo hiter to pomeni, da želimo imeti nekaj, kar bo neodvisno od časa, da ne bo to direktiva, ki jo bomo morali čez nekaj let spremeniti. Zato smo se odločili za široko definicijo digitalnega digitalnih vsebin, zato da bomo pokrili tudi prihodnje izdelke na trgu. Gospa Lovsten je omenila še nekaj, pa tudi drugi so to omenili, namreč vprašanje tega, da smo vključili tudi dobavo digitalnih vsebin v zvezi z podatki, osebnimi podatki, pa tudi drugimi podatki. Zakaj? V presoji učinka in več o tem vam lahko povem kasneje, ampak ugotovili smo, da se potrošniki na tem delu soočajo s težavami. Izdelki so neustrezni in neustrezni potrošniki nimajo ustreznih pravnih sredstev. Zato smo se odločili za to možnost in drugi razlog, zakaj smo se odločili za to, je naslednji. Zakaj bi imeli manj pravic, če kupujete brezplačno pod narekovaji, ampak eh, če se registrirate, pustite svoj elektronski naslov, poštni naslov, spol in kakorkoli podatke že In iz študije OECD-ja iz leta 2012 vemo, da so elektronski naslovi vredni 2 dolarja. Imate manj pravi, če storite to v primerjavi s tem, če naprimer presnamete pesem, ki stane 99 centov. Tam imate več pravic. To nima smisla. Zato smo menili, da bi vključili podatke v zameno za digitalno vsebino. Vse zanima odnos z GDPR. Seveda, v predlogu nismo mogli omeniti GDPR, zato ker takrat to še ni bilo sprejeto. Vendar to je prav gotovo nekaj, kar bo popravljeno in spremenili bomo reference in to bomo prilagodili GDPR. Ampak, kar zadeva vsebino, kakšno je razmišljanje tukaj? Vedeti moramo, da obravnavamo isto vprašanje z dveh različnih vidikov. Po eni strani imamo GDPR, ki to obravnava z vidika zasebnosti, zaščite temeljnih pravic in tako naprej. To je nujno potrebno in to tudi pozdravljamo. Po drugi strani pa gledamo na to tako, nekaj daš in nekaj dobiš v zameno za to. Gre za naravo pogodbe. Z vidika ekvivalence torej. Na obeh straneh moramo imeti enako raven, če gre za pokvarjen izdelek, naprimer, ali če plačeš več kot si dobil, potem bi morali za to imeti tudi ustrezne pravice. Na to gledamo z dve, dveh vidikov, z vidika zasebnosti in z vidika pogodbenega prava. In poskušamo zagotoviti, da ima pravice posameznik, ampak tudi potrošnik ima pogodbene pravice v primeru, da je izdelek pokvarjen, izdelek, ki ga je oseba kupila. Vedeti pa moramo, da GDPR v celoti deluje. To pomeni, da moramo biti res prepričani, da so vse pravice zavarovane. To smo večkrat pojasnili na različnih mestih v tej direktivi. Po drugi strani pa smo želeli biti prepričani, da če je ponudnik čist na področju podatkov, je čist tudi na področju pogodbe. Torej, če sem potrošnik in prekine pogodbo, ker je izdelek bil pokvarjen, potem imam pravico v okviru predloga direktive, da dobavitelj ali ponudnik ne uporablja mojih podatkov. V direktivi pa smo povedali, da če je ponudnik storil to, kar bi moral v okviru GDPR-ja, če podatke izbriše ali jih anonimizira, Potem je storil to, kar je bilo treba. Nismo želeli ustvarjati dodatnih bremen za dobavitelje ali prodajalce, ampak zagotovili smo, da bodo pravice ostale neokrnjene. In še enkrat, to je omenilo več poslancev, kar zadeva vračanje podatkov v primeru prekinitve pogodbe, kakšen je razlog za to, kasneje lahko gremo v podrobnosti. Tukaj dejansko uporabljamo prav, sodno prakso Evropskega sodišča. Sodišče pravi, če pravo skupnosti daje potrošniku določene pravice, potem ne sme biti odročilnih ukrepov v pogodbah, ki bi potrošniku preprečevale uživanje teh pravic. Naprimer, če imam pogodbo, kjer fotografije shranjujemo v oblaku, potem želim to pogodbo prekiniti, zato ker je nekaj narobe, potem želim imeti svoje fotografije nazaj. In če jih ne morem dobiti nazaj, potem bi bil prisiljen, da ostanem z njimi ali ne bi želel prekiniti pogodbe. Ampak o tem lahko prav gotovo govorimo kasneje. Še enkrat pa želim podariti, da so pravice na področju varstva podatkov v okviru GDPR-ja v celoti vključene in po drugi strani to ne bo vodilo do dodatnega bremena za prodajalce. Smo torej popolnoma v skladu z direktivo o varstvu podatkov in to je zelo pomembno za naš predlog direktive. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo besedo, gospod Lauristin? To, to uh, Hvala komisiji za odlično sodelovanje. Vidim lahko, da bi lahko morda kje presenetili komisijo. Z obeh strani. Z vidika, da tudi mi ne želimo unašati ovir po drugi strani pa za nas osebni podatki niso blago. Temeljne pravice ne morejo biti monetizirane in komercializirane. Tukaj bomo morali uvesti omejitve. Ampak v dialogu in sodelovanju bomo prav gotovo rešili te probleme. Za nas je prva naloga ta, da besedilo predlagane direktive natančno preučimo in vidimo, kje so občutljive točke. Hvala. Hvala lepa. Nihče drug ni zaprosil za besedo, zato predlagam, da prejdemo na zadnjo točko na dnevnem redu gre za uvedbo začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije, poročeval ko je gospa Keller. Čisto na kratko želim povedati naslednje. Sprejet je bil sporozum med EU in Turčijo, zato je komisija 21. marca 2016 predstavila predlog za spremembo sklepa sveta 2015 skozi 16.01 o premestitvi beguncev iz Italije in Grčije. Sprememba zadeva 54 tisoč mest za premestitev, ki še niso bila določena drugim državam članicam. Ta mesta naj bi bila na voljo za ponovno naselitev Siricev in iz Turčije, v okviru tako imenovane scheme 1 za 1. Gospodska Keller bo predstavila danes osnutek svojega poročila in opozoriti vas želim na to, da želi poročevalko spremeniti pravno podlago. Najprej pa dobi besedo komisije za to, da na kratko predstavi predlog. To je gospa Pozo Vera. Na to pa dobi besedo gospa Ska Keller gospa Pozo Vera. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, in hvala lepa za to, da ste nam dali priložnost, da predstavimo ta predlog. Nekaj v zvezi s kontekstom. Septembra je bilo v Evropski uniji veliko beguncev in prvič smo uporabili člen 78 skozi 3 in uvedli smo začasne ukrepe za Italijo in Grčijo. Drugi sklep svetov je iz teh 2015 16.1 je, da gre za preselitev 160 tisoč ljudi. 15 tisoč iz Italije, 50 tisoč iz Grčije in še 54 tisoč jih je treba preseliti kasneje. Septembra naj bi komisija podala predlog In če predloga ne bo, potem naj bi teh 54 premestili v Italijo in Grčijo. Kakor veste, so zadeve v letu 2016 še vedno kritične, še posebej na začetku leta je prišlo približno 2000 do 3000 ljudi vsak dan v Grčijo. In v zvezi s tem so se voditelji države in vlad odločili, da sprejmejo dodatne ukrepe. V sklepih sveta 7. marca so določili načela za sporazum s Turčijo, ampak seveda v okviru obstoječih zavez. Komisijo so prosili, da ne razmisli o morebitnih korakih za to, da bi izkoristili obvez, obstoječe zaveze, za to, da bi oblikovali sporazum. To je kontekst in mi predlagamo, da bi 54 razpoložljivih še nedoločenih mest uporabili v kontekstu izjave EU Turčija, pa tudi širše. Kaj ti? Če dovolimo, da ljudje pridejo v Evropsko unijo na varen in zakonit način, potem bomo odvračali nezakonite migracije in tako bomo koristili najbolj prizadetima državama, ki sta Italija in Grčija. Zadeve na severu Grčije so res uh, kritične, obstaja tveganja, da bodo migranti šli drugam. Zato smo teh 54 tisoč želeli uporabiti, tako da bi uporabili neko računovodsko pravilo. In sicer države članice lahko izpolnijo svoje obveznosti v okviru sklepov sveta, tako da zakonito na svoje ozemlje sprejmejo sirca, ki je prisoten v Turčiji. Pri preselitvi pa smo uporabili širši obseg od tistega, ki je v sporozumu ena za ena. To pa zato, ker želimo zmanjšati pritiske na Italijo in Grčijo. Mislimo, da je to mogoče zagotoviti na preprost način, tako da bi zagotovili več varnih in zakonitih poti v Evropsko unijo. Osnova za to je UNHCR v kontekstu konference za to, da bi našli pravne poti za sirske begunce. Zato smo vključili ponovno naselitev in tudi druge scheme, ki veljajo za ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Zato besedilo ne vključuje besede samo ponovna naselitev, ampak tudi druge vidike pravnega sprejema. Lahko bi uporabili tudi druge spremembe sklepov sveta v drugih vidikih, kajte V prvem poročilu o preselitvi in ponovni naselitvi smo že omenili, da sklepi sveta ne delujejo tako, kot je treba, ampak, kakor veste, imajo sklepi svojo časovnico, zato smo se odločili, da bo to specifična sprememba, ki je namenjena temu, da bi zagotovili prožnost državam članicam, da izpolnijo zaveze v zvezi s 54 tisoč. Nismo želeli spremeniti pravil igre sredi izvajanja, želeli smo le zagotoviti priložnost zato da bi države članice na drug način lahko bile v skladu za 54 tisoč. Ko bo komisija podala predlog v zvezi za 54 tisoč, bomo odšteli ljudi, ki so že bili sprejeti na ozemlje različnih držav članic preko različnih schem. Zato ne bilo zelo pomembno, da smo vključili obvezno sporočanje za države članice, zato da lahko sledimo ljudem, ki so bili sprejeti v države članice preko različnih schem. To so lahko sponzorstva, zasebna partnerstva, preselitev v okviru ena za ena ali kakorkoli že. To je kontekst, gre za specifičen predlog, Cilj je zelo konkreten, imamo pa tudi specifično pravno podlago. To je kratek predlog, nič drugega nimam za dodati, bom pa odgovorila na vsa vprašanja. Uh, hvala lepa, gospod Keller, izvolite, da predstavite svoj osnotek poročila. Thank you. Um, thanks for the presentation as well. Hvala lepa, hvala za predstavitev, vi ste govorili o kontekstu, poročevalci, vsem ti, ki so tukaj, poznajo zgodbo, zato morda ni treba govoriti o dogovoru s Turčjo. Ampak s predlogom komisije je nekaj problemov, na kar želim tudi upozoriti. Prvič, še enkrat, smo samo predmet posvetovanja v parlamentu. Ko smo dobili izviren predlog za preselitev, smo rekli v redu, tokrat bomo pogledali skozi prste, naj bo tako, kot želite, ampak če se boste še enkrat oglasili pri nas, bo šlo za sozakonodajalni postopek. In že tretjič, da delujemo na osnovi posvetovanja, za nas je to velik problem, zato predlagam spremembo pravne podlage, zato da bi to dejansko bil običajni zakonodajni postopek. Lepo bi bilo, če bi to sprejeli, ampak to so bolj tehnični vidiki. In proceduralna vprašanja, to je ena stvar, ampak tudi s konceptom obstajajo probleme, kajti predlog komisije dejansko spremenja pravila. Izvirna odločitev pravi, da je premestitev, premestitev iz Italije in Grčije. Če bomo zdaj vzeli teh nekaj mest, ki naj bi jih imela Mačarska in potem so bila ta mesta preseljena v Grčijo in Italijo, potem to niso več mesta namenjena premestitvi v Italiji in Grčiji bodo še vedno problemi, še vedno prihajajo ljudje, prihaja jih manj v Grčijo, ampak tudi to se lahko spremeni. Tudi tisti ljudje, ki so prišli po podpisu sporozuma s Turčijo, tudi te ljudi je treba premestiti. Prav tako je vedno več ljudi, ki prihajajo v Italijo. Ne moremo reči, da je problem z Italijo rešen in da lahko zdaj gremo naprej. Ne. Premestitev iz Italije in Grčije še vedno moramo zagotoviti zato, da bomo pomagali tema dvema državama, ki so v prvi bojni črti. Oni potrebujejo solidarnost Evropske unije. In spreminjamo tudi naravo scheme premestitve za begunce same. Dejansko, kako pravite, bomo šteli vsak vstop v Evropsko unijo kot premestitve. To bo vključevalo tudi združevanje družin. To pa so obveze za države članice. To bo vključevalo tudi delovne vizume. To niso predmeti ponovne naselitve. In še 18 tisoč mest imamo prostih v okviru odločitve o ponovne naselitvi. 22 tisoč mest naj bi imeli za randljive ljudi od kodrkoli že. To je zdaj omejeno samo na Turčijo in samo na Sirce druge skupine so popolnoma izključene iz tega. Zato mislim, da to ni dobra rešitev. Pravilo ena za ena je nekaj, kar dviga obrvi vsaj v moje skupini. Vrnete sirica, dobite nazaj nekega drugega sirica, ne vem, po mojem to ni posebej dobro. Mislim, da imamo v svojem pristopu lahko tudi bolj pravne poti za reševanje tega problema. V redu, Če povem na kratko, kaj predlagam v svojem poročilu, o tem smo že govorili v dveh srečanjih, ki smo jih imeli s poročevalci v senci. Prvič želimo spremeniti pravno podlago in drugič, še enkrat želimo povedati, da je premestitev namenjena premestitvi in to pomeni, da bi premestitev morali uporabljati za Italijo in Grčijo, kakor smo govorili. Ponovna preselitev je nekaj drugega, zakonit prehod je nekaj drugega, parlament na to že opozarja v več poročilih in tudi v poročilu bomo to še enkrat izpostavili, ampak to je nekaj drugega. Ne moramo imati mest iz enega programa in jih dati v drugi program. Ampak, če že govorimo o spremembi, eh, premestitev, potem smo razmišljali, da bi lahko morda uvedli še nekaj elementov, ki bodo potencialno izboljšali vse skupaj. Gre za vprašanje Afganistancev. Afganistanci so največja skupina, ki je trenutno izključena iz predmestitve, čeprav so ena največjih skupin, ki prihaja v Grčijo. Imamo veliko Sircev, potem pa imamo tudi Iračane in tudi Afganistance. Afganistanci niso vključeni zato, ker so samo za malo zgrešili to mejo 75 odstotkov. Ljudje se ne želijo dotakniti pragu in to je razumljivo, zato upam, da bomo našli nek način, da bomo to rešili. V poročilu pravimo tudi, da morajo države članice pospešiti zadeve, premestitev mora biti mnogo hitrejša in pravimo tudi, da če se država članica ne odzove na zahtevo Italije ali Grče ali EASA v tem primeru, potem se ta zahteva obravnava kot sprejeta. To so naše predlogi za to, da bi zadeva delovala in da bomo tudi hitrejši. Nekaj imamo podrobnosti, nekaj imamo utemeljitev, ampak eh, po mojem mnenju je to bistvo. O vsem tem smo govorili tudi s poročevalci v Senci in zahvaljujem se vam jim seveda za njihovo sodelovanje in upam, da bomo lahko še naprej dobro sodelovali za to, da bo poročilo sprejeto ampak zelo pomembno je, da kot parlament pošljemo jasno sporočilo komisiji in državam članicam in jim povemo, da si želimo, da bi schema preseljevanja delovala, schema mora delovati čim hitreje in tako, kot je treba, ampak ne more biti tako, da bomo vzeli nekaj mest iz vseh drugih vidikov, ki jih moramo še urediti, če Dogovor s Turčijo ni obvezojoč, kajti to je samo izjava za tisk, kako je povedala pravna služba Evropskega parlamenta, potem ne vem, zakaj bi na osnovi izjave za tisk uničili polovico mehanizma, ki ga že imamo in potem to ustavili v nekaj popolnoma drugega, kar je tudi vprašljive narave. Hvala. Hvala lepa, gospa Keller. Sedaj pa začenjamo z razpravo. Poročevati v senci najprej. najprej predstavniki e LS. Kdo je to? Ne vem. We are just waiting for the end of the negotiations. Aha, pogajanja še tečejo, počakajmo malo. Is she there? Is... No, there is no... Okay, just... Nikogar ni? Prav. Razumel sem. Tako da. Dobi besedo gospod Kirkos. Hvala lepa. Predsedoče, govoril bom grško, torej nadenite si slušalke. Naj se zahvalim poročevalki za njen osnutek in za zelo dobro sodelovanje, ki smo ga imeli na dveh sestankih poročevalcev v Senci. Dve točki, najprej sprememba pravne podlage in potem člen 872 in 873. 873, zato ker gre za začasne ukrepe za države članice v nujnih razmerah, zato smo to izbrali in to zadeva tretje državljane. To je torej nekaj, kar še obstaja in to je glede na dogovor s Turčjo, med EU in Turčjo. Potem pa, kar se tiče pravne podlage, ali je ta, ki jo komisija podlaga prava, Torej, to pomeni, da ne bi prihajalo do zamud in tudi ne do spremembe pravne podlage. Drugič, poročevalka je jasno povedala, da je področje uporabe omejeno izključeno za Sirce, Eritrejce in Afganistance. Za nas je to zelo pomembno, kajti zelo veliko Afganistancev je sedaj tukaj obtičalo in to so težke razmere. Vedno več jih je. Zato moramo torej nekaj storiti. Še nekaj. Poročevalka je mnenja, da bi moralo jih 54 tisoč ostati in 18 tisoč bo številka za premestitev. To, tu se strinjam. Velike težave že imamo, ogrom, gromozanske težave že imamo, kar se tega tiče. Potem pa je še vedno več zmede, če bomo ta dva mehanizma želeli združevati. Torej, premestitev je premestitev, preselitev je preselitev. Kar se tiče sprememb, kar se tiče spremembe pravne podlage, tega ne sprejemamo. 14.25, tukaj je vprašanje za komisijo. Kaj pa združevanje družin, koliko se bomo tega držali od začetka krize in po podatkih in izkušnjah, ki jih imamo, me zanima, ta dva tedna, ki jih gospa Kele predlaga, je to realistično za premestitev to, so torej vprašanja, ki so še odprta. Hvala lepa za sodelovanje in upamo, da bomo sodelovali kar se da dobro. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kirkos. Gospod Jazovski. Hvala lepa. Pri prejšnjih odločitvah šlo je za prošnjo švedske in prejšnje poročilo gospod, gospe Keller, je bil položaj popolnoma jasen in očiten. Bili smo za to, da ugodimo prošnji komisije. Danes pa so razmere veliko bolj zapletene. Najprej potrebujemo temeljno razpravo na temo begunske politike in na temo migracijske politike. Naša skupina EKR je načelno skeptična, kar se tiče mehanizma premestitve. Ta je preveč poljuben in ne upošteva socialnega ozadja. prošnji Grče in Italije, o tem je danes govora, sta pravzaprav zgolj posledica prejšnjih napak. Tako da teh predlogov ne podpiramo, predlagamo, da najprej izvedemo splošno razpravo o migracijski politiki v nekaj letih, kajti gre za odločitve, ki bodo pomembne za 2017-2018. Toliko za enkrat o tem. Torej, nasplošno imamo omejitve pri mehanizmu premestitve in teh predlogov ne moramo podpreti. Hvala lepa. Gospod Mlinar, v imenu Vajde. Hvala lepa. Resnično bi se rada zahvalila Ska Keller za njen pristop, ki je zelo vključujoč in smo dobro sodelovali. Sedaj že imamo izkušnje, ker se to vrača, imamo nove predloge komisije na to temo. Naj izpostavim tri točke, ki so delno že bile izpostavljene strani mojih kolegov. Popolnoma se strinjam s pristopom poročevalke glede potrebe, da izpostavimo, da pravna podlaga ni ustrezna. Lani septembra smo sprejeli nujnost, da spremamo to po 873 pogodbe. To je komisija zahtevala, ker je šlo za nujno zadevo, vendar pa to je potem sprožilo začaran krok, žal, in potem vsi ostali predlogi po premestitvi so šli po istem postopku. Alde meni, da gremo predaleč in da si Evropski parlament zasluži vlogo so zakonodajalca, kot je zapisano v pogodbi, kar se tiče socialne zaščite in azila. Drugič, jasno moramo še enkrat povedati, kot je že bilo izpostavljeno tudi strani predhodnikov, premestitev ni preselitev. Želim si, da bi torej imeli pri preselitvi določene kvote, ne pa tako kot pri premestitvi, kajti vsi vemo, da je število premeščenih tako nizko, da spohno moramo govoriti o kakšnem uspehu. In potem, za konec, lahko rečemo, da premestitev ne deluje in ne moremo reči, da ne deluje in bomo to spremenili v kar nekaj drugega. Žal članice ne počnejo svojega, to je res. Sedaj moramo kritično razmisliti o tem, zakaj in kako to ne deluje ker to bo izjemno pomembno za revizijo uredbe DAP iz Dublina, ki prihaja. Hvala lepa, gospa Mlinar. Sedaj pa gospa Spinelli, Gue, prosim. Hvala lepa. Najprej naj se zahvalim poročevalki Ska Keller za odlično opravljeno delo pri tem poročilu in za dobro sodelovanje, ki smo ga vzpostavili. Cenim proceduralna jamstva, tudi kar je bilo rečeno za temeljne pravice in tudi prošno, da bi se tukaj pri preselitvi držali obveznih rokov, da bi imeli roke in bi se jih držali. In tukaj bi morali preselitev narediti neodvisno od premestitve. Zame je najpomembnejša sprememba pravne podlage. To je nekaj, kar bi želela še prav posebno izpostaviti. In sicer člen 78, drugi odstavek, ki zahteva popolno soodločanje Evropskega parlamenta. V zadnjih mesecih je bil parlament popolnoma izpuščen, pošten ob strani, kar se tiče sporozumov s tretjimi državami. Svet je sklepal te sporozume z izgovorom, da gre za nujne razmere. In potem so pač rekli, da je prišlo do navala beguncev in imigrantov in smo potrebovali rešitev za te razmere. Medtem pa seveda smo videli, da to ni nepričakovano in tudi ni bilo nenadno in sedaj je pa res že skrajni čas, da se ločimo od teh nujnih postopkov in zadev. In je potrebno pač parlament vključiti v postopek kot so zakonodajalca. Če ne bomo kot predstavniki evropskih državljanov odigrali svoje vloge in to zahtevali, potem bomo so storilci odločitev, ki so jih sprejele druge institucije v zadnjih nekaj mesecih. Te so zelo sporne in pogosto, še prav posebno, kar se tiče sporozuma med EU in Turčijo, se to sedaj označuje kot izjava namesto kot sporozum samo zato, da bi se torej izognili parlamentarnemu nadzoru, ki je potreben za sprejemanje mednarodnih sporozumov EU s tretjimi državami. Hvala lepa. Much, Hvala lepa, gospa Spinelli. Uh, Še kakšna pripomba strani sveta ali komisije? Case, like ask... Ne, Potem pa seveda dobi besedo še poročevalka, gospa Keller, za zadnje pripombe. Prosim. Well, just to thank the shadow rapporteurs uh, for their very... Uh... Hvala lepa, poročevalcem v senci za prijazno dobro sodelovanje. Mislim, da torej boste omenili tudi rok za prilogo sprememb, ne vem točno kdaj je, veselim se vaših prilogo sprememb. Mislim pa, da moramo se dobro uskladiti, tako da bomo poslali ustrezno sporočilo in pripravili na koncu dobro poročilo. Hvala. For... Rok za predloge sprememb je 9. juni ob 15. Še ena pripomba glede tega vprašanja. Po 39. členu je Juri pripravilo mnenje, kar se tiče spremembe pravne podlage. Mnenje Juri mora biti vsaj, na voljo vsaj do glasovanja na plenarnem zasedanju. Gospa Keller predlaga, da bi pravno podlago spremenili z 78.3, ki predeva sklep sveta po mnenju Evropskega parlamenta v nujnih razmerah na 78.2 in 80, kar bi vključevalo postopek soodločene. Kar se mene tiče, kolikor vem, gospa Keller pozna potrebo, da potrebujemo mnenje odbora Juri in bi to sedaj zahtevali v tej fazi postopka. Predsednik odbora Juri Morale se bo pogovarjal s tem s koordinatorji, o tem s koordinatorji in mislim, da bo to tudi potrebno. Če ni nič drugega, nobene druge pripombe, a prosim, komisija. Uh, just a couple of very quick remarks. Samo nekaj kratkih pripomb. Glede pravne podlage ne bom šla v podrobnosti. Naj vas spomnim, da je komisija predlagala predlog za stalno schemo premestitve in tudi za Dublin. In to bi naj bilo dolgoročno. Tukaj pa gre za začasne ukrepe, ki bodo veljavni samo do 26. septembra 2017. Samo spomnim naj vas na to. Gotovo to vsi veste na noben način tudi ta predlog ne skuša enačiti premestitve in preselitve. Pravimo pač, da je premestitev, premestitev, preselitev, preselitev. Govorimo samo o mehanskem sistemu, ki dovoljuje komisiji, da pri potencijalnih nadaljnih premestitvah odštejejo že aktualen sprejem beguncev, če spremajo dva, bosta ta dva odšteta, ne bomo pa mešali torej premestitve in preselitve. In za konec, kot odgovor na pripombo spoštovanega poslanca, kar se tiče zdržovanja družin, tukaj še nimamo dovolj informacij, kajte veliko primerov je, ampak ne vemo, koliko jih je, koliko je dublinskih, koliko je primerov premestitve in tako dalje. Tukaj skušamo informacije še pridobiti. Kar se tiče dveh tednov, pa veste, da smo v prvem poročilu o premestitvi in preselitvi, in to je omenjeno tudi v poročilu gospe Keller, bilo, bil dan rok dva tedna za odgovor na zahteve komisije po premestitvi. Zelo smo oddaljeni od tega. Nekatere države članice to storijo, dveh tednih druge pa ne. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Gospa Keller, sedaj pa res še končna pripomba? Ja, mislil sem, da ni pripomb, sedaj pa so bile. No, zelo nakratko, kar se tiče dveh tednov. To je točno zato, zakaj smo predlagali mehanizem za to. Kaj tiče se država članica ne odzove na prošno Grko ali Italijano, to pomeni, da sprejmejo begunce, to se je dogajalo tudi pri drugih zahtevah, ko skušate vrniti begunce. Zakaj ne bi porabili enakega mehanizma, vrača, ko gremo pri vračanju, tudi pri premestitvi? Tako bi verjetno pospešili zadeve, ker potem ne bi več predolgo čakali na odgovor držav članic. Hvala lepa. Tako, to pa je res, mislim, da sklepna izjava gospe Keller. Zaključujemo s tem sestankom naslednji sestanek pa bo 30. maja, to je naslednji ponedeljek ob 15. Hvala lepa in nasvidenje.